pravic, demokracije in načela pravne države. Največ eno uro lahko traja ta razprava v skladu z členom 135 poslovnika. Prva točka so pakistanski zakoni proti bogokletstvu. In besedo dajem najprej eh, gospodu Teneku. Pakistan je sprejel uh, zakone na področju bogokletstva, uh, ki se nanašajo na vsakogar, ki se izreče uh, proti islamu. Na ta način napadajo predvsem manjšine, hindujce, kristijane in tako naprej. Velika večina primerov je izmišljenih in večina primerov se zaključi na sodiščih prve stopnje. Čeprav eh, še eh, v Pakistanu ni bila izvedena smrtna kazen zaradi bogokletstva, je eh, prišlo do številnih primerov javnega linčanja. Spoštovanje temeljnih človekovih pravic je visoko na dnevnem redu Pakistana. Zaradi tega moramo vlado pozvati, da ustavo prilagodi modernim mednarodnim standardom. Zagotoviti je potrebno pravice vseh državljanov Pakistana, še prav posebej najbolj ranljivih skupin žensk in otrok. Zaradi tega pozivamo Pakistan, da prekliče te zakone, ki povzročajo veliko bojazni in strahu. Najlepša hvala, gospod Korao. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 11. Eh, avgusta eh, leta 1974 eh, je bila v pakistansko ustavo zapisana enakost med državljani. Državljani bi morali biti svobodni, svobodni, da odhajajo oziroma da obiskujejo mošejo, imeti pa bi morali tudi svobodo veroizpovedi. Nažalost, temu ni eh, tako. Asija Bibi eh, ali pa Šamaja Mazi, to so samo zadnje žrtve na dolgem seznamu v Pakistanu. V Pakistanu eh, ni zagotovljena zaščita manjšin. Eh, manjšine v Pakistanu eh, ne spoštujejo, nasilje pa narašča. Evropska unija mora storiti vse, kar je v njeni moči, da bi pakistanska vlada svojim državljanom zagotovila spoštovanje človekovih pravic. In e, zato moramo poskrbeti tudi z uporabo e, splošnega preferencialnega sistema. Hvala lepa, gospod e, Weidenholzer, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. E, za Evropo je Pakistan e, zelo e, pomemben partner. Zaradi tega je pomembno, da ta država tudi spoštuje temeljne človekove pravice. Nažalost prihaja do številnih kršitev človekovih pravic, predvsem zaradi zakonov na področju bogokletstva, ki veljajo v Pakistanu. Za te eh, je mogoča tudi dodelitev smrtne kazni, še posebej, če gre za žalitev preroka eh, Mohameda. Temeljna človekova pravica je svoboda veroizpovedi in to pravico eh, se v Pakistanu vsakodnevno tepta. Pri tem pa ti zakoni igrajo pomembno ulogo. Pakistan je potrebno opozoriti na to, da, eh, potre, da bo potrebno eh, v Pakistanu zaustaviti tudi nezakonite postopke na ulicah oziroma tako imenovana linčanja. Najlepša hvala, gospe Čarancave ne vidim, zato dajem besedo gospe Vrža. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, kulturni relativizem se vedno bolj odraža v tem parlamentu in to obžalujem. Ja, kristijani so žrtve eh, diskriminacije v Pakistanu, ampak niso edini. Tudi eh, šiti ali pa hindujci so v istem košu. Svoboda izražanja eh, v Pakistanu ni eh, zagotovljena. Zakoni proti bogokletstvu se zlorabljajo in se uporabljajo kot sredstvo eh, za ustrahovanje posameznikov. Smrtno kazen mora Pakistan odpraviti. Potrebno je vzpostaviti ustrezen odnos med politiko in pa vero. Zakoni na področju bogokletstva so eh, nedopustni, še posebej, kadar se zlorabljajo kot v tem primeru. Menimo, da ta eh, resolucija eh, ni primerna za rešitev tega problema in zato za njo ne bomo glasovali. Najlepša hvala. Mr. President, Gospa Čarancova je prišla v dvorano in ji dajem besedo. Ni toliko dni ni minilo, odkar smo sprejeli resolucijo na to temo in ponovno se eh, srečujemo z temi grozljivimi dogodki. To je velika tragedija. Kako uh, lahko uh, Pakistan uh, trdi, da je pravna država, če v Pakistanu še zmeraj velja smrtna kazen? tisti, eh, ki so osumljeni bogokletstva, eh, živijo eh, soočeni z nenehnimi grožnjami. Tudi zagovorniki, ki so pripravljeni zagovarjati te posameznike, se soočajo z ustrahovanjem in celo z umori. Čas je, da Pakistan začne uresničevati človekove pravice in da zaščiti svoje državljane, ne glede na to, ali so kristijani, muslijani, eh, hindujci ali pa ateisti. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Lenars. Yes, thank you, um, I'm, I'm very... Hvala, gospod predsedujoči. Uh, dobro je, da imamo to priložnost, da razpravljamo o tej temi z resolucijo, potem ko smo na zadnjem zasedanju imeli razpravo o Asiji Bibi. Eh, vse nas skrbijo ti kontroverzni zakoni proti Bogu kletstvu. To so eh, zakoni, ki omejujejo eh, svobodo izražanja in svobodo vere za vse manjšine. Veliko je že bilo smrtnih kazni. Govorili smo o Asiji Bibi ki je bila obsojena na smrt. In pakistanske oblasti moramo odločno pozvati, da od, odpravijo te zakone. Pomembno je, da damo tak odločen znak strani Evropske unije. E, mislim, da bi Evropska komisija in služba za zunanje delovanje morali uporabiti vsa sredstva in pritisniti na pakistansko vlado, da bo ta zakon spremenila. Hvala zdaj pa govorci v imenu političnih skupin. V imenu skupine ELS bo spregovoril gospod Svoboda v imen, v, za eno minuto. Pane predsedo, eh, naše rezoluce na ochranu náboženské svobody. Dragi kolegi, imamo rezolucijo o zaščiti pravice do eh, svobodnega izražanja vere. Eh, imeli smo rezolucijo o Eh, sudanski eh, kristijanki, ki je bila obsojena na smrt, pa so jo potem oprostili en teden po resoluciji. Zdaj se zauzemamo za Asijo Bibi in druge žrtve pakistanskega zakona proti bogokletstvu. Evropske uradnike pozivam, predstavnike komisije pozivam, da eh, pritisnejo na pakistansko vlado, da oprosti Asijo Bibi. Poleg tega bi rad, da se pregledajo trgovinski preferencijali za Pakistan in pa drugi sporazumi. Spoštovanje človekovih pravic je namreč eno ključnih načel, na katerih se podeljujejo trgovinski preferencijali. V primeru Sudana je to delovalo. Hvala. Hvala. Ali Eh, sprejemate modri karton. Gospod Bašir bi vam rad postavil vprašanje. Accept, uh, yes. Uh, so, Mr. Bashir, you have... Gospod Bašir, izvolite, 30 sekund imate na voljo. Hvala. Moje vprašanje je naslednje. Ali v tem parlamentu razpravljamo o pravicah kristijanov v nasprotju s pravicami muslimanov? Uh, nočem, da bi ta razprava postala uh, razprava o krščanstvu proti islamu. Uh, mislim, da bi morali spregovoriti o vseh žrtvah uh, zakonov proti bogokletstvu. Vi se zauzemate za uh, kristjane po svetu, mi pa za predstavnike vseh verstev, ki so po svetu ogroženi, ne samo za kristjane. Hvala. Seveda. Uh, uh, je... Eh, tudi na podlagi statistike, eh, so žrtve teh bogoletnih zakonov predvsem muslimani in mi v parlamentu se borimo tudi za njihove pravice, seveda. Hvala. Besedo dobi eh, gospa Jagonsari. Pakistan on Euroopale tärkeä kum... Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, Pakistan je zelo pomemben partner za Evropo, kot je bilo v tej dvorani že povedano z partnerji, s prijatelji pa se moramo odkrito in pošteno pogovarjati. Pakistanskim prijateljem moramo torej odkrito povedati, da morajo odpraviti te zakone proti bogokletstvu, kaj ti vodijo v diskriminacijo in v javno ponižanje. In to zadeva tako kristijane, kakor tudi druge verske manjšine. Pakistansk slovenski vladi je spodletelo eh, pri opravljanju naloge zaščite državljanov. Večkrat eh, smo izpostavili eh, problem z zakoni proti bogokletstvu. Potrebno se si je zastaviti vprašanje, odkot prihaja ta nepravičnost. Evropejci odkrito razpravljamo o tem. zakaj eh, je torej pakistanska vlada sprejela te zakone in kaj lahko glede teh zakonov storimo? E, Gospe Fotiga ne vidim, zato besedo dobi gospod Marinjo Epinto za eno minuto. No Tudi njega ni v dvorani, tako da gremo kar naprej. Gospod Kovso Permuj, dobi besedo za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naša skupina zagovarja uh, laičnost, torej ločitev države in vere. Zato ščitimo vse, uh, regije, vse religije. Mm, zato lahko samo povdarimo svoje nasprotovanje uh, takim zakonom. Uh, Eh, kaj ti kršijo človekove pravice in pakistansko vlado pozivamo, da take zakone odpravi. Podpisali eh, so eh, mednarodni pakt o civilnih in človekovih pravicah, imajo tudi moratori na smrtno kazen, vendar pa ne smemo pozabiti, da je s tem povezana tudi rast verskega ekstremizma. In to K temu prispeva tudi uh, nestabilna situacija v Belučistanu. To bi tudi morali upoštevati uh, pri obravnavi tega vprašanja. Hvala. Gospa Jean Lambert dobi besedo za eno minuto. Hvala. Uh, govorim kot uh, vodja parlamentarne delegacije za Južno Azijo. Eh, tudi Pakistan je vključen v to regijo. Rada bi povedala, da v delegaciji govorimo o tem problemu in se o njem pogovarjamo tudi s pakistanskimi oblastmi, ko potujemo tja. V Pakistanu ljudje priznavajo, da so potrebne spremembe, ne samo za manjšine, ampak za vse pakistance, ne glede na njihovo vero. Eh, ljudje se ne bi smeli soočati z arbitrarnimi obtožbami, eh, ne smejo biti v situaciji, ko so jim predloženi dokazi, ki jih ni mogoče preveriti. Vendar pa, če se v Pakistanu zauzameš za spremembe, tvegaš lahko tudi svoje življenje. In ne vem, koliko od nas bi bilo toliko pogumnih, da bi uh, to počeli v Pakistanu. Situacijo je treba spremeniti, uh, prinesti spremembe, da bomo lahko potem kaj naredili. Eh, moramo se zauzeti za univerzalne pravice. Eh, to ne bo spodkopalo islama, ampak samo tiste, ki eh, zlorabljajo tak zakon. Hvala. Dva modra kartona, gospod Karim in gospod Tenok, vam želite zastaviti vprašanje. Gospod Karim in gospod Tenok. Gospod Karim, izvolite. President, I'm obliged to you. Eh, gospod predsedujoči, moram to povedati, eh, gospa Lambert, eh, vi vodite delegacijo in imeli smo tudi zahtevo po pregledu preferencialov, ali ne bi bilo dobro, da bi to res pregledali, da bi ohranili te preglede in da bi proučili tudi, kdo bi bil najbolj prizadet od takšnih ukrepov pakistanske oblasti eh, zdaj zauzemajo stališče o takih temah. 40 eh, aretacij je bilo eh, izvršenih v zadnjem obdobju. Ali mislite, da je to pozitiven razvoj dogodkov? In ali se strinjate, da Pakistan potrebuje našo pomoč, ne pa samo naših resolucij? Hvala. Hvala. Gospod Tenok bo uh, postavil vprašanje potem, ko bo gospa Lambert odgovorila. Gospod Tenok, prosim, počakajte, da gospa Lambert najprej odgovori na prvo vprašanje, potem pa boste zastavili še svoje vprašanje. Um, Hvala za vprašanje. Eh, seveda verjamem, da bi morali upoštevati Evropska unija pravila glede tega, kako pregledujemo svoje trgovinske eh, politike in politike preferencialov. Eh, eh, zato sem prosila, kaj ti tak pristop mora biti konsistenten. Mehanizem preglednic, ki ga imamo, je zato zelo pomemben. pomembno je, da vlada da signal, da je treba končati z manipulacijo uh, teh zakonov. Pakistancem moramo pomagati, da uh, bodo uh, se te spremembe zgodile, ampak to ne pomeni, da bomo odstopili od svojega zauzemanja za človekove pravice. Gospod Tenok, gospa Lambert, uh, tudi sam bi podprl svojega kolega. Gospoda Karima glede mehanizma preglednice in pa preiskav. Eh, vi ste strokovnjakinja, eh, pa prosim, če se navežate na gospoda Baširja. Eh, on je rekel nekaj o zaščiti kristjanov v primerjavi z muslimani. Po mojih statistikah se ti zakoni nanašajo predvsem na manjšine in predvsem na muslimane, na šitske muslimane, seveda tudi na kristjane in hindujce. Ali se strinjate eh, s takšno oceno? Hvala. Gospa Lemberc, izvolite. Ne menim, da sem strokovnjakinja za to temo, ampak eh, ko gre za napade na manjšine, eh, to velja za številne muslimane, pa tudi za številne manjšine nasplošno. splošno. Eh, pri nekaterih gre za politične manipulacije, pri drugih za eh, lokalne probleme. Vendar pa moramo biti zelo previdni, da ne bomo tega problema predstavili tako, da bo izpadlo kot eh, nekaj protiislamskega, kot protiislamski ukrep, kajti to sicer ne bi prineslo nobene spremembe. Hvala. Gospod Kastado dobi besedo za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pogojevanje to je ključen vidik, ki ga premalo uporabljamo. Pakistan eh, je za nas pomemben partner in dobro kaže, kako na doslednost pogosto pozabimo v zunanji politiki. Leta 2012 eh, je bil v Pakistanu eh, omogočen preferenčen dostop eh, do trga. Ta dostop je namenjen državam v razvoju, ki spoštujejo določene pogoje na področju človekovih pravic, pa tudi dobrega vladanja. Pakistan eh, pa je sprejel eh, zakone eh, zopr bogokletstvo, ki predvidevajo tudi smrtno kazen. Ali je torej pri podpisu tega preferenčnega sistema prišlo do krize identitete Evropske komisije? Do tega prihaja v zadnjem času pogosto. In to mislim, da je pravo bogoklitstvo. Um, a več on. Uh... Najlepša hvala. Boste sprejeli modri karton gospoda Baširja? Jaz sem rok pred domno Bašir, kar je deža. Ampak preden boste odgovorili, dajem besedo gospodu Baširju. Okay. glede na to, da je že uporabil modri karton, eh, mu bom ga dovolil uporabiti le še enkrat. To je torej njegova zadnja priložnost, da zastavi vprašanje. Ali moj kolega gospod Castaldo lahko potrdi, da Zločini, do katerih prihaja v Pakistanu in v tretjem svetu, niso povezani z revščino. Ali torej želi, da bi bili ti ljudje še revnejši? Mislim, da ni prav, da kaznujemo narod in eh, mislim, da ni prav, da povzročamo še večjo revščino. Grazie, collega. Najlepša hvala, kolega. Kot dobro veš, sem jaz tisti, ki vedno obsojam eh, revščino, ampak eh, tukaj gre tudi za eh, svobodo veroizpovedi in pa za svobodo mišljenja. Mislim, da lahko Evropska unija razvije dober gospodarski odnos z Pakistanom. In ravno zaradi tega moramo naše prijatelje opozoriti eh, na to, da eh, si moramo mi eh, zelo prizadevati za razvoj v državah, ki niso tako razvite kot mi, zato pa si bodo morali tudi oni bolj prizadevati za podpis tovrstnih sporazumov. Potrebno je zagotoviti doslednost. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Adokson, gospoda Puanana, ne vidim dvorani. Ne, gospod Bolano Đanluka, ste tukaj za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje Pakistana je zelo uh, pomembno. Evropa pomaga Pakistanu zato, da Pakistan uničuje majhne in srednje velika podjetja v Evropi in v Italiji. Zažgali so dva uh, kristjana in. Uh, Našega odziva pravzaprav sploh eh, ni bilo. Zbudite se že enkrat. Jaz bi rad podal predlog. Eh, rešitev za Evropo ni eh, ta, da bo Pakistan um, srečnejši. Obrnite se na Katajnena in pa na Junkerja. Junker je dejal, da bo zagotovil 300 dodatnih milijard za ulaganja. Dajmo Evropa, zbudi se. V Evropi ne deluje ničesar, v Italiji ne deluje nič. Zbudite se, zbudite se tudi, kar zadeva Pakistan. Da, ima psin, da lauče komentarju. E ehm, <laughs> uh, dom... No, tega pa ne bom komentiral. Zdaj pa je na vrsti gospod Adaktuson za eno minuto. Herr Tolman, pakistan är ett av världens farligaste länder för Hvala lepa. Pakistan je ena najnevarnejših držav za kristjane in v zadnjem času so zakoni proti bogokletstvu imeli katastrofalne posledice za različne manjšine. Obtožba proti bogokletstvu zadostuje, da nekoga ubijete. To, kar se je 7. novembra zgodilo na vzhodu Pakistana, je temačen primer tega. Šlo je za obtožbo proti paru Bibi in potem je to vodilo do upora in oba so živa zažgali. Cela vrsta osebnosti iz Pakistana mi je zagotovila, da bodo spoštovali državljanske pravice vseh vendar pa veliko ljudi dvomi v to. Zato torej ta poziv odgovornim v Pakistanu spoštujte versko svobodo in spoštujte zakone, ki jih imate. Se jako vntu pentru un minut. Besedo dobi Ana Gomeš eh, za minuto. E, sama tudi sodelujem v delegaciji in eh, vlada v Pakistanu se je zavizala, da bo odpravila smrtno kazen in izboljšala situacijo človekovih pravic. In to je bil tudi pogoj, da se je Pakistan lahko vključil v eh, GPS. Ta zakon proti eh, bogokletstvu pa je zdaj odpravil vsak napredek Eh, na ta način so zatrte krščanske, muslimanske in druge manjšine, eh, okrnjena je svoboda izražanja. Pakistan je na ta način na dnu eh, na civilizacijski lestvici. Poleg tega je civilna družba okrnjena in vse več je verskega ekstremizma gospodu Šarifu moramo poslati jasno sporočilo in podpreti vse tiste, ki se v Pakistanu borijo za svobodo in človekove pravice. Hvala. Ali sprejmete eh, modri karton? Gospod Khan, izvolite. 30 sekund. Eh, Hvala. Vprašanje, ki ga želim eh, zastaviti, je naslednje. Ali se strinjate z mano, da so nekateri v tej dvorani prosili za uh, prekinitev GSP. Zakaj eh, na ta način zavlačujemo spremembami, če trdimo, da eh, Pakistan potrebuje spremembe, pomagati bi mu morali? Po mojem mnenju je potrebno ukiniti zakone proti bogokletstvu. Ti zakoni so v jasnem nasprotju s človekovimi pravicami in to je bil pogoj za GSP. To moramo Pakistanu poslati jasno sporočilo. mislim, da GSP plus eh, v tem trenutku je pozitiven, ampak če Pakistan ne bo sprejel ustreznih ukrepov, potem eh, ne bomo mogli s tem nadaljevati. Eh, včasih poslušajo reakcionistične sile oziroma ekstremistične sile iz Saudske Arabije in zatirajo kristjane, pa tudi muslimane v Pakistanu. Hvala. Besedo dobi gospod Bronislav Škripek. odsúdená na smrť v pakistane a nedokážete jej pomôcť. Alebo je tam za... Eh, predstavujete si, da je vaša eh, sestra obsojena na smrt ali pa eh, vaš sorojak Asja Bibi, naprimer, je žrtev verskega sovraštva in morali bi pomagati. Vse to izhaja iz uh, zakona o bogogledstvu. Naznanili so jo in jo zaprli. Tam eh, pa jo zdaj tepejo, trpižejo in lakoto. In mislim, da eh, moramo tej materi petih otrok eh, pomagati državljani v vzhodnji Evropi dobro poznamo take zgodbe. Tudi mi eh, smo bili podvrženi preganjanju zaradi vere. Številni kristijani eh, so bili preganjani in eh, zdaj vidimo, da je verska svoboda pravzaprav nek luksus. Določene države državljanom ne omogočajo svobode izražanja. Mislim, da je versko sovraštvo nevredno našega časa in da moramo to ustaviti. Kom, eh, domno Marinjo Pinto, pentru un minut. Hvala lepa. Marinjo Pinto, minuta. Signor <clears throat> president, signor deputados. Hvala lepa. Predsedujoči, komisar, poslanke in poslanci. Nobena veroizpoved ne more opravičevati barbarstva. Nobena veroizpoved ne more ne morejo upravičevati dejstva, da ubijajo nedolžne ljudi, kot sta bila krščanski par Bibi, ki so ju zažgali. Nihče ne more upravičevati umor guvernerja province in umor kristjana samo zato, ker kritizira zakone proti bogokletstvu in se zauzema za manjšinske pravice. Nihče ne more upravičevati opravičevati, da je nekdo v zaporu in obsojen zaradi teh zakonov. Tisoče posameznikov je bilo obsojenih. Asija Bibi je samo simptomatičen primer. Nihče ne more opravičevati to, kar se je dogajalo, ko so ubili Rašida Rehmana, samo zato, ker je branil, zagovarjal tiste, ki so bili proti zakonu, proti bogokletstvu. Te barbarske razmere moramo spremeniti. Ehm, Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo Bašir Minuta. Gospod predsedujoči, odločno obsojam brutalen umor Šame in Šabaza strani nasilne množice kristjanov vse v imenu zakonov proti bogokletstvu. Teh barbarskih dejanj ne moremo sprejeti v Evropskem parlamentu in mednarodni skupnosti in tudi ne v Pakistanu. Vem, da je pakistanska država zelo šokirana. Potrebno pa je razumeti, da so ti zakoni obstajali že od časov kolonializma v Pakistanu in večina primerov registriranih je bila proti muslimanom. Pakistanske oblasti so mi zagotovile, da bodo storile potrebne korake, da bi se izognili možnim zlorabam zakona. Potrebno je vedeti tudi, da nihče zaenkrat še ni bil kaznovan pod temi zakoni. Primeri po teh zakonih niso prešli sodne preiskave, preiskave pred sodišči na različnih rav, ravneh. Nihče pod činom načelnika policije ne more preiskovati zločinov. Eh, Šoprad. Hvala lepa. Sedaj pa šoprat minuta. Gospod predsedujoči, spoštovani eh, kolegi. Novembra 2010 je bila Sjabibi obsojena na smrtno kazen. Eh, in sicer zaradi tega, ker naj bi užalila preroka Mohameda. Kljub eh, vsem eh, prizivom je Pakistan ohranil to smrtno obsodbo. Naj vas, dragi kolegi, opozorim na to, da med 120 do 200 milijonov kristijanov po svetu vsako leto trpi zaradi mučenja. Vsakodnevno žrtvujejo svoje življenje samo zaradi tega, ker so kristijani. Kljub temu pa eh, ta resolucija ponovno temelji na arogantni ideologiji človekovih pravic in ravno zaradi tega te resolucije ne bom sprejel. Ne morem sprejeti novega dokumenta Evropske unije, ki nima nobenega drugega cilja, kot pa da se umešava v suverenost eh, neke države. Zahodni svet eh, se eh, zoprstavlja islamizaciji druge, kaj pa če bi najprej pometli v lastni hiši. Namreč Asija Bibi je tudi žrtev zahodne civilizacije, ki eh, ne zna zagotoviti zadostne zaščite za kristijane niti znotraj lastnih meja. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kar se tiče postopka KHDI, pritegnite pozornost predsedujočega. Imamo deset zahtev. Večina jih prihaja iz skupine ELS. Odločil pa sem se, da bom dal besedo vsem kolegom, Naj se pa prosim držijo minute, tako da boste vsi dobili priložnost govoriti. Šogor dobi prvi besedo. Hvala lepa. Tako kot tudi druge manjšine, kot kristijani, so tudi nekateri drugi narodi bili tarča zakonov proti bogokletstva. Veliko je žrtev tega zakona in to kaže, kako Pakistani želijo ščititi ranljive skupine v svoji državi. Zakoni proti bogokletstvu so kršitev državljanskih pravic Pakistancev in to mora Pakistan zagotoviti spoštovanje leteh, če želi izkoriščati GSP plus porozum z EU. Veliko skupin želi odpraviti zakon proti bogokletstvu tudi v Pakistanu in to je nekaj, kar mora EEAS obravnavati in temu namenjati pozornost, ko se ukvarja s Pakistanom. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. Sedaj pa Nikola Caputo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pakistan je edina muslimanska država, ki ima zakone na področju bogoklitstva. Odkar uh, je bil uh, ta, uh, kar so bili ti zakoni uvedeni, uh, um, je bila za nje predpisana tudi smrtna kazen. Obsoditi moramo smrtno obsodbo uh, za eh, primer bogokletstva Azije Bibi. Obsoditi moramo eh, dogajanje v Pakistanu, javna linčanja zaradi domnevnega bogokletstva. Evropska unija mora narediti ustrezne korake zato, da bo prišlo do ukinitve eh, zakonov eh, na področju bogokletstva. Poleg tega moramo od Pakistana zahtevati moratori za smrtno kazen. Evropska unija mora izkoristiti vse instrumente, ki jih ima na voljo, da bi zaščitila verske manjšine. Evropa lahko in eh, mora poseči v to situacijo, kajti Pakistan mora spoštovati temeljna načela na področju svobode izražanja. Hvala lepa, gospod Van Dalen. Minuta voorzitter, terecht vraagt. Hvala lepa, predsedujoči. Upravičeno zahteva Evropski parlament to, da se odpravijo zakoni proti bogokletstvu. Asja Bibi že leta sedi v zaporu, obsojena na smrt. Potrebno jo je pomilostiti, morda po hitrem postopku pred vrhovnim sodiščem ali lahko to stori tudi predsednik Pakistana. Stotine je obtožencev po zakonih proti bogokletstvu in to obremenjuje celotno pakistansko družbo. Vlada strah. Ekstremisti te zakone izrabljajo. Te zakone je potrebno odpraviti. Ti zakoni so v protislavju sporozumi o človekovih pravicah, ki jih je podpisal Pakistan. So protislavni z GSP plus sporozumom EU in Pakistana. Hitro je potrebno preiskati, ali so zaveze po GSP plus izpolnjevane. Torej, ne sme biti kakšnih prednosti brez izpolnjene pogoje. Rašida Dati se jako ven. Hvala lepa, Rašida Dati. Merci. Merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Veliko stvari je bilo že povedanih in lahko se strinjam z uh, kolegi z to resolucijo želimo poslati jasno eh, sporočilo podpore Aziji Bibi, eh, hkrati pa zahtevo eh, pakistanski vladi, da to žensko izpusti. Poleg tega je potrebno narediti konec preganjanju uh, vseh tistih, eh, ki niso zagrešili nič drugega, kot da verjamejo v Boga. Evropska unija mora zagovarjati svobodo veroizpovedi, ne glede na uh, to, uh, katero veroizpoved nekdo izbere. Uh, Eh, in eh, naša naloga je tudi, da eh, branimo kristjane, kajti krščanstvo je del naše identitete, v krščanstvu so naše korenine. In če ne bomo zaščitili kristjanov, ki jih preganjajo po svetu, kdo bo potem to storil? Hvala lepa. Besedo dobi Marek Jurek. Hvala lepa. Predsedujoči veliko kolego je omenilo, primer Asje Bibi, Vandalen in tudi ostali, želim predlagati bolj pragmatične ukrepe. Asja Bibi ne sme več prestajati mentalnega mučenja, ko je obsojena na smrt že nekaj let. Podkarpatska regija na Polskem predlaga Pakistanu, da bi jo mi prevzeli. Isto predlaga tudi župan Pariza na zdravljenje. Isto mora predlagati tudi diplomacija Evropske unije. To so specifični pozivi gospe Mogherini, visoki predstavnici, da bi pozivi lokalnih organov EU bili spoštovani in podprti. Žensko je potrebno, žensko je potrebno pomagati, oditi mora iz zapora. Našim muslimanskim partnerjem pa seveda Moramo povedati, da muslimanov v Evropi ne preganjamo zaradi veroizpovedi. To moramo potem torej zahtevati tudi od njih. Domna Petir Marjana. Hvala lepa, Marjana Petir. Lepo, gospodine predsedniče. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Jaz zahtevam, da se prekliče obsodba na smrtno kazen za Asijo Bibi, je eh, mati petih otrok ki je eh, bila eh, zaprta zaradi eh, domnevne žalitve proroka Mohameda. Poleg tega je potrebno obtožiti tudi sežik para, ki naj bi uničil določene strani iz Korana. Pakistan krši človekove pravice, še prav posebej pravico do svobode veroizpovedi. Pakistan ima seveda pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti eh, na jugovzhodu Azije. Zaradi tega pozivam pakistansko vlado, eh, da se zauzame za spoštovanje človekovih pravic, ne pa da jih krši. Eh, Sedaj pa gospod Karim. Hvala lepa. Tukaj sem in sem zelo ponosen na dejstvo, da imamo takšno razpravo danes v Evropskem parlamentu. Spet je njegova svetost papež predvčerajšnjim tukaj spregovoril in jasno povedal, da če se Evropa ne bo trdno držala svojih vrednot, da bo prišlo do razkole. In to vidim tukaj. Veliko kolegov morda ne ve, vendar pa Evropska unija in Evropski parlament sta že bila zelo pomembna pri zagotovitvi izpustitve evropskih državljanov iz zapora v Pakistanu. To smo dosegli pred nekaj leti. Ni razloga, zakaj nam dialog ne bi dovolil takšnega konstruktivnega dialoga ponovno in bi nam to spet uspelo. Komisiji pa ponavljam. Seveda imamo zelo veliko razlogov, kar se tiče sodelovanja s Pakistanom. Imamo sporazum, in GSP plus smo po temeljiti preverbi odobrili. Imamo pa mehanizem tudi v tem sporazumu za spoštovanje pravic. To moramo resnično uporabiti. Sedaj morajo vsi kolegi v parlamentu sodelovati s Pakistanom, zato da dosežemo reševanje življenja. Da. Hvala lepa. Gospa Šujca. Nema te religije, koja može opraviti. Nobena vera eh, ne more biti opravičilo za takšne postopke. Zaradi tega danes izkoriščamo instrument, ki ga imamo na voljo, namreč to resolucijo, da to eh, obsodimo. Ampak eh, dejstvo je, da so kristijani po svetu preganjani. Dejstvo je, da so zakoni proti bogokletstvu v Pakistanu pogosto izkoriščani. Eh, Azija Bibi je bila obsojena zgolj zaradi tega, ker je bila kristjanka in eh, ker je bila pripravljena o tem govoriti. Danes torej pošiljamo sporočilo eh, iz Evropskega parlamenta, nisem pa prepričana, da bo to sporočilo imelo pozitiven učinek. Sedaj pa še beseda Evropske komisije. Glede na to, da namenjamo razvojno pomoč tudi Pakistanu, eh, bi morali razmisliti o načinu eh, pošiljanja te pomoči Pakistanu. Domna Le Grip. Hvala lepa. Gospa Le Grip, minuta. Merci, euh, le... Najlepša hvala, gospod predsedojoči v eh, imenu univerzalnih vrednot, eh, v imenu spoštovanja človekovih pravic, svobode izražanja, svobode veroizpovedi, v imenu verske strpnosti moramo pozvati pakistansko vlado, da ukine eh, zakone zoper bogokletstvo edino pakistanska vlada lahko zagotovi eh, spoštovanje manjšin in pa eh, spoštovanje svobode veroizpovedi. Potrebno je zagotoviti svobodo vseh eh, verskih manjšin. Evropska unija se mora obrniti na Pakistan in ga pozvati, da spoštuje svoje zaveze, da spoštuje temeljne človekove pravice kristijani eh, so tisti, ki eh, so najbolj preganjani po svetu, so v, eh, pogosto v verski manjšini in primer Asije Bibi nam bi mogel nam bi moral pomagati, da spremenimo to situacijo. Asija Bibi ne sme doživeti izvršitve smrtne kazni. Tako, sedaj pa dobi besedo komisar Stilianides. Prosim. Spoštovane poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, spoštovane kolegice in kolegi. V imenu visoke predstavnice podpredsednice Federike Mogherini pozdravljamo sprejetje vaše resolucije, kar se tiče pakistanskih zakonov proti bogokletstvu. Kot je v smernicah Evropske unije glede svobode veroizpovedi in prepričanja in kot je tudi v smernicah Evropske unije za svobodo izražanja, so zakoni proti bogokletstvu lahko nekaj, kar lahko zelo ovira varovanje človekovih pravic. To je splošno načelo. Evropska unija priporoča, da se ti zakoni odpravijo. V Pakistanu se zakoni veliko krat uporabljajo za reševanje osebnih sporov ali za spodbujanje medverskih in sektaških sporov. Zakoni proti bogokletstvu Evropsko unijo zelo skrbijo. Ne nazadnje zaradi tega, ker je predvidena tudi smrtna kazen. V našem dialogu s Pakistanom junija smo se pogovarjali o zakonih proti bogokletstvu. Vlado Pakistana smo spomnili na njene obveze, da izvaja mednarodno konvencijo o državljanskih svoboščinah, tudi svobodo verespovedi in izražanja prepričanj. Oktobra 2014 je Stavros Naminidis, posebni predstavnik za človekove pravice Evropske unije, specifično sprožil vprašanje zlorabe zakonov proti bogokletstvu z veliko ministri, pa tudi s verskimi voditelji. Prav tako je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi odločitve visokega sodišča, da se gospod Asijo Bibi obdržil zaporom. Ti zakoni so občutljivo vprašanje tudi v pakistanski družbi. Evropska unija sporoča, da voditelji, tako politični kot verski, morajo najti pogum, da se jih lotijo. Grožne in nasilje proti odvetnikom, varuhom človekovih pravic, ki so vključeni v te primere, so zelo razširjeni. Nekateri izmed njih so bili celo ubiti. Jasno mora biti, da je kakršnakoli oblika nekaznovanosti za take zločine nekaj, kar bo spodkopalo pravosodni sistem in pravno državo. Evropska unija bo nadaljevala z uporabo vseh ustreznih možnosti, da bi o tem govorili z našimi pakistanskimi partnerji. V tem pogledu je sporozum GSP plus glede trgovinskih preferencialov pomemben mejnik v naših odnosih s Pakistanom. GSP plus ponuja jasen okvir za oceno in spodbujanje napredka, ko je potrebno seveda izvajati 27 konvencij o človekovih pravicah, o okolju, dobrem upravljanju, pravicah delavcev. Vse to pozorno spremljamo. Evropska unija in naša delegacija v Islamabadu bo nadaljevala spremljanje primera Asi Bibi zelo pozorno in se bomo zauzemali za to, da se jo spusti iz zapora in da obtožb ne bo več. Evropska unija bo izkoristila vsako priložnost, da bo spregovorila o tem primeru, tudi ko govorimo o širših vprašanjih, o smrtni kazni po zakonih proti bogokletstvu z našimi pakistanskimi partnerji. Zabeležil sem si in pozdravljam vaš interes za to vprašanje. Naj vam zagotovim, da Evropska unija ostaja v popolnosti zavezana sodelovanju s Pakistanom, kar se tiče varovanja človekovih pravic in drugih področji, zato, da bi zagotovili ustrezno sodelovanje. Naslednje leto bo prišel predsednik parlamenta Pakistana v Evropo in morda bo to prava možnost, da se spet pogovorimo o tem. Hvala lepa. Molto. Thank you, Commissioner. Hvala lepa, komisar. Dobil sem šest predlogov za resolucijo. Zaključujemo z razpravo. Glasovanje bo takoj po koncu razprave ob 12. Tako sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Srbija, primer obtoženega vojnega zločinca Šešlja, besedo dobi Korao Ignacio Minuta.